Prvo poročilo. Pred nami je poročilo gospe Hautale. Tu gre eh, za, za eh, deve in mednarodna zavarovanja na premični opremi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na železniška vozna sredstva. Eh, poimensko glasovanje glasujemo.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 Sedaj pa poročilo gospoda Svobode, Haška konvencija z dne 30. junija 2005 o sporazumih o izbiri sodišča. Poimensko glasovanje začnimo s glasovanjem. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeto z veliko večino. Sedaj pa poročilo gospoda Sarvame. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Poimensko glasovanje. Začnimo s glasovanjem. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeto. Sedaj pa poročile gospe Jeten Meki, uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Tu gre za poglavje Francija, poimensko glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj imamo tudi eh, mnenje sodišča Evropske unije o združljivosti sporazuma med eh, Evropsko unijo in Kanado. Tu gre za prenos in obdelavo podatkov iz evidence podatkov o potnikih strani letalskih prevoznikov, to so PNR podatki. Gospod Brok ima besedo. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, v imenu politične skupine ELS eh, e oziroma eh, na podlagi eh, četrtega odstavka člena 190 predlagam, da odložimo to glasovanje. Predlagatelje prosim, da naj omogočijo posvetovanje v odborih, kajti tu ne gre samo za to vprašanje, tu imamo tudi druge implikacije. Mnenje Evropskega eh, eh sodišča eh, lahko zahteva tudi 30 mesecev in eh, Tu je zelo podoben časovni dejavnik eh, in zaradi tega je tu treba vključiti tudi odbore Libe, AFET in tako naprej, da bomo do plenarnega zasedanja v decembru imeli tudi izmenjavo o posledicah vsega tega. Mislim, da bi to bilo pravično in dober postopek. Hvala lepa, gospod Brok. Bili ste zelo jasni. Sedaj pa imamo še govornika za. Kdo je torej za predlog gospoda Broka? Oh, Gospod Fos dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz bi rad podprl ta predlog. To ravnanje ni bilo tako usklajeno med poročevalci v senci, v politični skupini tudi nismo imeli dovolj časa, da govorimo o posledicah in o možnostih. E, in mislim, da se moramo pogovoriti o učinkih, kajti mi se moramo zavedati, kaj so posledice vsega tega eh, za partnerstva z drugimi državami, za letalske družbe. Pa mi moramo tudi vedeti, kaj to pomeni za našo politično odgovornost. Mi smo zakonodajalec in ne Evropsko sodišče in eh, mi moramo seveda tu prevzeti politično odgovornost. Najlepša hvala, gospod Foss. In sedaj pa govornik je proti. Prosim. Gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi, skoraj da bi rekla, kaj niso lušni. V zadnjih dnevih sem vedno znova slišala, da eh, Eh, bi utegnil, utegnil postopek eh, pred eh, sodiščem Evropskih, Evropske unije trajalo dve leti, sedaj pa govorimo o 30 mesecih. Če bomo še nekaj časa razpravljali, bo to trajalo štiri leta morda. Papež nas je ravno kar opozoril na to, da moramo sprejeti lastna pravila in vrednote tudi jaz sem ga poslušala in ali bo šlo za glasovanje ali pa eh, rezultat volitev. Morda vam to ni všeč, kljub vsemu pa moramo sprejeti rezultat glasovanja. Včeraj smo imeli glasovanje, ki je bilo posem jasno, eh, rezultat je jasen in sedaj moramo pač odločiti o tej resoluciji. Hvala lepa, gospa Sipel. S tem prehajamo k glasovanju o predlogu resolucije z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da moramo pravzaprav še enkrat eh, elektronsko preveriti, torej elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj prehajamo k glasovanju o samem predlogu resolucije v celoti. Poimensko glasovanje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 Potem pa prehajamo k poročilu gospoda eh, Štira. Evropska unija in svetovni razvojni okvir po letu 2015. Četrti odsavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Elektronsko preverjamo. Začnimo s glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Številka šest. Tudi tu v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vstršani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 10 v dveh delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto odstavek 22 v štirih delih, prvi del. Poimensko glasovanje začnimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Poimensko glasovanje začnimo. votazione chiusa con sglasovanja zavrnjeno tretji del poimensko glasovanje začnimo konec glasovanja sprejeto za en glas Četrti del poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 28 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del za, proti, stržani, sprejeto. Elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 31, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 32 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za proti. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa odstavek 37. Eh, prvi del za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje začnimo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 58 v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa odstavek 61 v treh delih. Prvi del za. proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, za, proti, preverjamo elektronsko, začnemo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 68 v dveh delih prvi del poimensko glasovanje. Začnimo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Začnimo. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 74 z dvigom rok do za. Proti. Vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 78 v dveh delih, prvi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del z dvigom rok, kdo je za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek 83 z dvigom rok, kdo je za, proti, zdržani. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. potem pa uvodna izjava O v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj glasujemo o celotni resoluciji po imensko glasovanje. Začnimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Complimenti all'onorevole Stier. Čestitke gospodu Štirju. Zdaj pa bomo glasovali o socialnih vidikih strategije Evropa 2020. Imamo predlog resolucije odbora Impel, prvi odstavek eh, z dvigom rok. Kdo je za? Proti? vzdržani. Bomo preverili. Mm, elektronsko glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti predlog spremembe. Eh, Zvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Drugi odstavek v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. odstavek v petih delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, eh, poimensko glasovanje je bilo zahtevano, kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, tudi poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pa še peti del eh, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 22. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, bomo preverili drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, pokažite za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprijeto. 29. v dveh delih, eh, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 30. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili drugi del. Glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 32. Po imensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 34 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 35. odstavek, eh, tudi v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe šest. Eh, pokažite, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40. odstavek, eh, prvi predlog spremembe, poimensko glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Petinštirideseti odstavek v treh delih. Prvi del, eh, s tem, da pokažete, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pa še tretji del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 46 v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še eh, glasovanje o resoluciji z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Adesso le dichiarazioni di voto a chi non vi partecipa buon pranzo. Torej, eh, sedaj pa sledi obrazložitev glasov. Eh, kdor ne ostane v dvorani, tim želim dober tik. Tu pa nadaljujemo zasedanje.